Mikrofon za govornika, lepo prosimo. Äh, äh, to je ključno za razvoj regije, za ustvarjanje boljših življenjskih pogojev. Predvsem je pomembno poskrbeti za varnost tudi v kontekstu migracije. Če tam ne bo gospodarskega, socialnega razvoja, potem ne bo stabilnih držav, potem tudi ne bo produktivnega sodelovanja, tudi v smislu boja proti trgovcem za ljudmi, proti tih otapcem, ljudi, da ne bodo ljudje več umirali v sredozemlju. Kar zadeva Saharo, menim, da moramo tu vsekakor ukrepati. Gospod Benefej je pripravil dobro poročilo, eh, ki je bilo zelo kooperativno zastavljeno. Pomembno, da se države članice krepijo drugo drugo. Ampak eh, trgovinski odnosi za Evropo so še vedno kolonialno zasnovani. Morda bi morali sprejeti tudi nekakšno ureditev, ki bo omogočila tesnejše sodelovanje med temi državami, tudi infrastrukturno, da se ukrepi sodelovanje v regiji, da bodo te države deležne boljše politične in eh, gospodarske perspektive, da bo lahko prišlo do izboljšanja konec koncev gre za našo neposredno soseščino, to so države, ki si z nami delijo Mare Nostrum, sredozemlje in eh, zato so še kako potrebne naše pomoči in podpore in zato si moramo vsekakor prizadevati za pomoč tem državam, to je v našem interesu in te države moramo okrepiti na način, da bo to pomenilo izboljšanje za ljudi v teh državah, to je konec koncev tudi predpogoj za mir v sredozemlju v Sredozemlju. Evropi v širšem smislu in da se zagotovi demokracija in vladavina prava tudi v teh državah. Hvala. Najlepša hvala. V imenu skupine SD besedo dobi gospa Ana Gomaš. Izvolite. Evropa je tiho glede miroljubnih protestov v Alžiriji in to kaže na to, kako malo smo se naučili uh, še vedno se pretvarjamo, da ima Libija ustrezno upravljanje, da ima svojo mornarico in eh, da je situacija v Egiptu boljša kot pod Mubarakom. Če Evropa dejansko želi širšo strategijo za južno sredozemlje, ki bo temeljila na načeljih, eh, ki jih Evropa pridiga eh, in vsega, Eh, ki bo temeljila tudi na zahtevah eh, narodov teh držav, zakaj potem eh, nič ne naredimo? Če bomo pomagali njim, bomo pomagali tudi sebi, kajti naša usoda je tesno povezana z njihovo. Ustvarili bomo delovna mesta in priložnosti za prihodnost za mlade v teh državah. Poročilo Benifej je zelo pomembno kaj ti govori o ciljih, ki bi jih Evropska unija morala imeti v tej regiji, vključno s spoštovanjem žensk, spoštovanjem človekovih pravic, eh, spoštovanjem manjšin, potem eh, integrirane politike so tukaj zelo pomembne, eh, ter politike, ki bodo mm, onemogočile teroristično delovanje in pa delovanje tih otapcev z ljudmi. Potrebno je sodelovanje in države, članice in drugi regionalni akteri morajo v sodelovanju uh, to doseči. Zdaj pa pravzaprav sodelujemo z tih otapci, z ljudmi. Hvala. O imenu skupine EKR besedo dobi gospod Črnecki za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod eh, komisar. No, mislim, da bi bilo smiselno potegniti določene zaključke iz arabske pomladi. In eh, tu je problem včasih tudi nekoliko preveč naivno gledanje na razmere v regiji in tudi podpora tistim političnim silam, ki na daljši rok lahko povzročijo še več eh, problemov v teh državah, še več kot v preteklosti. In mislim, da je vsekakor potrebno podpreti tiste, ki. v tej regiji zagovarjajo naše vrednote, ampak mislim, da moramo biti tudi zelo previdni, da ne bomo počeli stvari, ki bodo na koncu koncev nekoristne. Hvala lepa, spoštovani kolega, v imenu skupine Alde besedo dobi gospa Sake za dve minuti, izvolite. Thank you, President, Commissioner. Hvala, gospod predsedujoči, komisar, kolegi. Uh, Eh, sama sem se kot poslanka eh, vključila najprej v to temo in zdaj z njo zaključujem svoj mandat, torej arabska pomlad, pogumen upor ljudi proti korupciji in pomankanju možnosti in priložnosti, da sami oblikujejo svojo prihodnost. Eh, obljuba teh vrednot je zelo dragocena in ljudje, ki se za to trudijo, bi morali naleteti na evropsko podporo. To, da mi ne vplivamo na njih, ne pomeni, da oni ne bodo vplivali na nas. Eh, če Evropska unija, če bi eh, več vlagala predvsem pravice mladih, obupanih eh, prebivalcev Severne Afrike in Bližnjega vzhoda, kaj bi se lahko zgodilo? Mm, tisto, če mora meniš denar, potem raste. In zato smo si prizadevali za Maršalov načrt za Bližnji vzhod, da bi vlagali v človekove pravice izobraževanje, predvsem za manjšine in ženske. Eh, skorumpirani avtoritarni voditelji so dolga leta vodili te države, ampak te države so vredne naših naložb in Evropska unija se je potem obrnila vožna, uh, vojna v Siriji je ljudi um, poslala proti Evropi. In uh, takrat smo potem začeli drugače ukrepati. Mm, pa tudi takrat smo v zameno za denar odgovornost preložili na druge, eh, tudi na diktatorje, pred katerimi ljudje bežijo. Če si ogledamo Alžirijo danes, vidimo, da smo Eh, da se še vedno vrtimo v krogu. Libija je propadla država, eh, v Alžiriji imajo proteste, eh, situacija v Egiptu je nemirna. Seveda ne bo Evropska unija rešila vseh teh težav, ampak lahko se pa naučimo številne lekcije iz arabske pomladi. Lahko se naučimo nekaj o svoji vlogi v svetu. Še naprej bi morali izboljševati svoje politike in ne obrniti hrbta sta naši odgovornosti, zato ker je naša usoda povezana z usodo ljudi na Bližnjem vzhodu. Hvala. Hvala. V imenu zelenih besedo zdaj dobi gospod Žordi Sole za eno minuto. Izvolite. Gracias, president. Las, las grandes esperanzas y las demás. Upanja in pa zahteve, ki eh, jih je izražala arabska pomlad, so še vedno neurezničene in eh, razlogi, zaradi katerih so ljudje šli na ceste, namreč pomankanje priložnosti, represija, korupcija in tako naprej, eh, ti razlogi še vedno obstajajo, eh, nihče se z njimi ne ukvarja, v določenih državah pa se je situacija še poslabšala. Odgovor Evropske unije na to dogajanje pa je mu pokazal, da nismo bili kos izzivu. In uh, pogosto so določene države članice tudi uh, se bolj zauzele za lastne interese kot za koordiniran pristop Evropske unije. In Evropska unija bi morala človekove pravice in demokratizacijo postaviti v središče svoje politike do te regije, kajti avtoritarne države so v osnovi krhke in. Zato to zelo vpliva na stabilnost v tej regiji, ne da bi se ukvarjali z socialnimi pravicami in človekovimi pravicami, eh, ne bomo dosegli te stabilnosti. Hvala, Žordi. Zdaj pa v imenu skupine GUE besedo dobi gospod Vjegaš za eno minuto. Izvolite. Hvala. Osem let je že minilo od arabske pomladi. In priznati moramo, da so nezadovoljstvo ljudi izkoristile zahodne sile. Države so zdaj manj stabilne, bolj nevarne, oziroma uh, manj je tam varnosti, in vidimo, da pri intervencijah v Libiji in Siriji, uh, da je imperializem vodil samo v dodatno nestabilnost tega dela sveta. Uh, Poleg tega so se še okrepile avtoritarne težnje, trgovanje z ljudmi in eh, vse to vrstne dejavnosti povezane z organiziranim kriminalom. To se ni zgodilo po nesreči, gre za del večje strategije eh, in sicer v boju za eh, nadzor nad energetskimi viri, ki jih je v tem delu sveta zelo veliko v tej rezoluciji pa ni dovolj kritike Evropske unije, NATO in eh, ZDA. Mi v moji skupini obsojamo zlorabo človekovih pravic v tem eh, poročilu in eh, pozivamo k temu, da besedo nazaj dobi ljudstvo. Hvala. Zdaj pa gospod Schaffhauser v imenu skupine ENF. to ni bila arabska pomlad, ampak arabska zima, dolga zima smrti, islamistična zima, iz katere bo ta regija težko izšla. Če zdaj vidimo kakšne premike, potem je to zato, ker so bili islamisti premagani strani vojske v Egiptu in pa v Siriji strani Rusov in Irancev. Vse to se je zgodilo proti volji Evropske unije. Ehm, podpirali eh, so ehm, eh, egipčanske brate, evropejci in američani, salafiste v Siriji prav tako in uh, prav ti so povzročili tak kaos. Uh, poročilo Benifej pa pravi, da so to demokratična uh, dogajanja, pravzaprav pa gre za neke revolucije, ki so bile vodene strani Zahoda, tako kot v vzhodni Evropi. Uh, rešitev ni v neki zunani demokratizaciji, ampak v tem, da moč vrnemo državam, ker samo one lahko zagotovijo stabilnost in mir. Hvala, gospod Balco, za eno minuto izvolite. Hvala za besedo. Poročilo o arabski pomladi in posledicah kaže na to, kar se je zgodilo leta 2014 in to prikazuje v pozitivni luči, torej, da je prišlo do pozitivnih dogodkov, čeprav tam še vedno obstajajo težave. Ampak eh, dejansko je šlo tukaj za ameriški projekt, eh, tudi z britansko eh, in francosko ter ameriško vojaško intervencijo. Poglejte, kaj se dogaja v Libiji po osmih letih demokratizacije. Posledice so zelo uh, hude, poleg tega imamo migracijske tokove, ki ogrožajo varnost in identiteto Evropske unije. Veliko je tudi težav v Evropski uniji, uh, e, naprimer, ko gre za nerečno vprašanje manjšin in tako naprej. In e, če govorimo o arabski pomladi, e, mislim, da bi morali realno spregovoriti o tem. Hvala. Hvala, kolega. Zdaj pa besedo dobi gospod Pareda za minuto in pol. Izvolite. Hvala. No, kakšna je bilanca arabske pomladi? Mislim, da moramo primerjati uh, razvoj dogodkov v regiji z uh, protikomunističnim bojem ob koncu 80-ih let ali pa z oranžno revolucijo, mm, kot je kolega namignil. V eh, Magrebu obstajajo države, ki so odločne pri demokratizaciji, to je primer Tunizije. Druge države pa imajo težave z izvajanjem trajnostnih in vrdostojnih reform. Torej, nimamo enakega procesa demokratizacije, kot smo mu bili priča v vzhodnih državah in pa v srednjeevropskih državah ob koncu 80-ih let. Mislim, da je Evropska unija odigrala pomembno vlogo pri podpori demokratičnim gibanjem. Spremljali smo tudi gospodarski razvoj, omogočili smo mladim, da imajo več možnosti pri poklicnemu dejstvovanju. In naša strategija je bila bolj ali manj uspešna, pač odvisno od države. Sam sem prepričan, da je pogojevanje dober pristop. Um, spoštovanje človekovih pravic in vladavine prava je treba postaviti na prvo mesto v naših odnosih s temi partnerji. Ampak eh, seveda je treba veliko stvari še izboljšati. Um, vendar pa. Um, Eh, države ne bi smele ukrepati izven Evropske unije. Mm, naše sporočilo mora biti veliko bolj odločno. Eh, Naprimer, ko gre za restrukturiranje eh, Sirije. Hvala za vašo pozornost in potrpežljivost, gospod predsednik. Hvala, gospod Preda. Zdaj pa besedo dobi gospa Gil za minuto in pol. Izvolite. Pred osmimi leti so bili upi zelo visoki za bolj vključujočo regijo Mina, Mena. Vendar pa so se številni vidiki eh, še poslabšali. Brezposelnost med mladimi eh, se je povečala in pravzaprav je na globalni ravni največja. Namesto da bi se ukvarjali s temi ključnimi izzivi, Pa je Evropska unija omejila e, svoje delovanje in ukrepanje samo na področje migracij in varnosti. In to e, je povzročilo tudi nezadovoljstvo v naši južni soseščini. Iz mojega volivnega e, okraja so mi poročali o kršitvah človekovih pravic migrantov v Libiji. Kaj je Evropska unija naredila um, za preiskavo teh dejanj, še posebej, ko so bila financiranja strani Evropske unije? Kako se tudi Evropska unija trudi za ustvarjanje novih ekonomskih meja? Um, kaj ti um, prebivalstvo raste, zahteve so vse večje. Kako bomo omogočili ljudem, predvsem mladim, uh, da. Eh, pridejo do ustreznih storitev in da se bodo skupaj z nami borili proti korupciji. Kako se torej odzivamo na te geopolitične ambicije? Hvala. Hvala, kolegica. Besedo zdaj dobi gospod Jurek za eno minuto. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Arabska pomlad je izredno pomembna izkušnja, to je zelo pomembna lekcija, ki je ne smemo pozabiti. Tu nekako ne gre za nek eh, nenavaden politični realizem, gre za odgovornost do ljudi. Arabska pomlad je državljanska vojna v Siriji, vojna, ki naj bi jo v imenu demokracije vodili do zadnjega srca. Arabska pomlad je tudi kontekst, v katerem se je pojavil ISIS. Strinjam se z vsemi tistimi v dvorani, ki pravijo, da moramo biti angažirani za razvoj držav Magreba. Ja, res je razvoj, ampak to ne pomeni, da se ne moramo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 arabski pomladi, ki jo samo vi imenujete pomlad, vidimo, kakšna je dejanska situacija. Eh, sprožili ste vojni v Siriji in Libiji, posledice so katastrofalne, islamski terorizem je narastel, eh, potem ogromno imigracij, prav preplavile so nas in eh, enkrat bomo morali odgovarjati eh, ljudem v Evropi. Potem eh, prišlo je do eh, izgube nadzora v Siriji, v Egiptu, eh, Libija je pred propadom in to ima hude posledice. Evropska unija je še enkrat več pokazala, na kateri strani je, na strani globalizma. Samo suverenost vzpostavljenih držav je tukaj lahko rešitev za te države in za celotno regijo. Hvala. Hvala lepa. Besedo sedaj dobi gospod Milan Mon. Minuta in pol, izvolite. Mikro, ma, mikro, por favor. Mikrofon, prosim. Hvala. Naša južna soseščina je zelo pomembna, ampak v zadnjih letih um, v številnih državah uh, upanje, ki ga je prinesla arabska pomlad, ni bilo uresničeno. Velike politične, ekonomske izzive in varnostne izzive imajo pred seboj. Te države morajo biti prednostna naloga evropskih institucij. V zadnjih 20 letih smo veliko pozornost posvečali vzhodnim državam. Eh, naši južni sosedje pa so se počutili zapuščene tisti, ki eh, rastejo, so zdaj države v zalivu. Ampak eh, veliko skupnih izzivov imamo, namreč varnost, migracije, eh, energija, potem podnebne spremembe, vlaganja in tako naprej. Treba je okrepiti naš političen dialog s temi državami, tako na dvostranski ravni, kot tudi večstransko. Imamo uh, Unijo za sredozemlje, ki je izpolnila deset let, ampak nismo je dovolj uporabljali, kljub temu, da se je rodila z velikimi pričakovanji in uh, ni mogla izkoristiti vsega svojega potencijala, uh, eh, kljub uh, temu, da so bili upi visoki. Naša država Španija ima zelo tesne povezave z južno soseščino in sicer iz geografskih in zgodovinskih razlogov. Uh, vsi moramo iti v isto smer, namreč eh, v smer dialoga, v smer sodelovanja, v smer naložb eh, v našo južno soseščino in v smer eh, izobraževanja mladih. Mislim, da to mora biti prednostna naloga za Evropsko unijo in njene države članice. Hvala, hvala kolega. Zdaj pa kolega Tökes. Izvolite. Elnök úr,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 Kriza se bo verjetno še poglobila, ampak treba jo bo rešiti v skupnem interesu eh, in sicer v interesu vseh držav, ciljnih, tranzitnih in pa izvornih držav, odkudar prihajajo migranti. Torej, Evropska unija mora pregledati svojo migracijsko politiko, ki do zdaj ni bila uspešna. Treba je odpraviti razloge za migracije, treba je imeti široko mednarodno sodelovanje in nuditi podporo državam izvora. In samo na ta način bomo lahko zadržali nezakonite migracije. Ne smemo problema izvažati sem, ampak je treba eh, izvažati pomoč. To bi bil najboljši način. Hvala. Tako, zdaj prehajamo na prosto razpravo le ena prošnja. Besedo dobi gospa Julie Ward. Izvolite. Eh, no, eh, vredno je ostati v dvorani do te pozne ure in povedati svoje. Ko se je začela arabska pomlad, takrat so evropske države izpustile priložnost, da bi oblikovali ambiciozno zunanjo politiko na osnovi skupnih vrednot in vladavine prava. Razočarali smo mlade, ki so vodili ta gibanja. Mi smo imeli pred očmi predvsem kratkoročne ekonomske interese in ne podpore za dolgoročno pot proti demokraciji. Lahko bi bili bolj ambiciozni, namesto tega pa smo varovali samo lastne interese. Sosede smo prosili naj oni upravljajo migracije, zaprli smo meje. Eh, nadaljevali pa smo s prodajo orožja in z zatiskanjem oči pred eh, situacijo, ki se je slabšala, predvsem za borce za človekove pravice. Eh, poleg tega je situacija žensk in skupnosti LGBTI katastrofalna. Mladi v Alžiriji zdaj skušajo oblikovati mirovno gibanje in evropska zunanja politika eh, mora končno izkoristiti svoj potencial, končno se mora zauzeti za človekove pravice na Bližnjem vzhodu, v Severni Afriki in posod drugot. Hvala. Hvala lepa, spoštovana kolegica. Besedo sedaj dajem komisarju Hanu v imenu podpredsednice visoke predstavnice. Izvolite, gospod komisar. Hvala lepa. Najprej hvala lepa za vaše stališče, za vaše prispevke. Mislim, da je bila to zelo plodna razprava, veliko zanimivih točk ste izpostavili. Ta razprava kliče po okrepljenem sodelovanju med eh, državami članicami in našimi južnimi eh, sosedami eh, za sklenitev partnerstva, ki vodi v demokratizacijo, družbeno-ekonomski razvoj. Sveda bomo natančno preučili vaše izražene skrbi in predloge in nadaljevali bomo z našimi prizadevanji, da bo sredozemlje ozemlje okrepljenega dialoga s koristmi za obe strani sredozemlja. Naj pa povdarim predvsem gospodu Broku, čeprav nas je že zapustil, da gre tudi za sodelovanje znotraj regije v državah na jugu sredozemlja, kjer je še veliko neizkoriščenega potencijala. Še enkrat hvala za to poročilo, ki vsekakor predstavlja veliko podporo našemu delu v regiji. Hvala. Hvala lepa. Preden dam besedo gospodu Benifeju, naj povem, da bi z velikim veseljem sodeloval v tej razpravi, ampak sem moral nadomestiti eh, kolegico. Eh, Eh, vsekakor pa bi vam rad čestitev za upravljeno delo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi za to, kar ste ravno kar dejali. Sam bi se rad tudi zahvalil komisarju Hano za dragocen prispevek k tej razpravi. Prav tako bi se rad zahvalil vsem kolegicam in kolegom za prispevek k tej razpravi. Mislim, da smo na ta način vsekakor še obogatili naše poglede in vsakor upam, da bo komisija lahko upoštevala naše stališče izrečeno tudi v tej razpravi. Naj spomnim tudi na vlogo odbora za pravice žensk in eh, gospe Arena, ki je pripravila zelo koristno mnenje, ki je vsekakor bistveno obogatilo naše poročilo, kar zadeva ulogo žensk, kar zadeva njihov prispevek k odpornosti družb v tej regiji. Leta 2015 smo uvedli koncepte za diferencijacijo, upoštevajoč eh, specifiko posameznih eh, držav in eh, predvsem je potrebno partnerske države obravnavati enakopravno da ne bodo vse politike zgolj usiljene od zgoraj. No, iz tega poročila izhaja tudi, da menimo, da to ne sme voditi zgolj v neko povečano možnost poseganja v države partnerice. Ne. Pomembno je, da prisluhnemo ne le oblastem v teh državah, kajti če želimo resnično odpornost teh družb, je potrebno predvsem prisluhniti tudi civilni družbi in veseli me, tudi podarek dan na Sirijo, kar je izpostavil tudi komisar. Tu moramo še posebej velik podarek eh, dati tudi na aktiviste z področja človekovih pravic, ki se borijo za pravice najšipkejših in manjšin. Jutri bo torej pomemben dan za Evropski parlament tudi za naslednji mandat na enem najbolj strateških področji za našo zunanjo politiko. Hvala lepa, spoštovani tudi vsem petim pogumnim kolegom, ki so ostali v dvorani do zaključka razprave. S tem zaključujem razpravo. Glasovanje bo potekalo uh, jutri. Si terrà domani, mercoledì 20. Nadaljevanje seje bo jutri od 9. do 14.30 in od 15. do 24. Dnevni red je že na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem današnjo sejo tudi uradno prekinjam. Lahko noč.